Okay, colleague. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Nekoliko bomo spremenili dnevni red, dodali bomo sedmo točko in sicer predstavitev osnovka poročila o delovanju šengenskega območja. Poročevalec je Carlos Coelho. O tem bomo govorili o 11. uri in 15 minut. Sporočam vam tudi, da nažalost tolmačenja v irščino in hrvaščino danes ne bo. Kolegice in kolegi, zdaj bomo imeli izmenjavo mnen z Robom Wainwrightom, on je izvršni direktor Evropola. Kolegice in kolegi, pred nekaj tedni smo imeli zaslišanje gospe Debol. Ona je bila izbrana kot kandidatka za to, da nadomesti gospoda Wainwrighta. Danes bomo nekoliko pogledali v zgodovino. Eh, gospod Wainwright je z nami že devet, devet let. Zahvaljujem se mu za zavezanost in za profesionalizem pri upravljanju agencije. Mandat je začel leta 2009, zaključil pa ga bo 30. aprila 2018. Najprej bo gospod Wainwright imel predstavitev, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen s poslanci. Gospod Wainwright, izvolite. Uh, hvala lepa, hvala gospod predsedujoča, lepo je biti tukaj še zadnjič. Veliko krat sem bil že tukaj v zadnjih devetih letih in Verjetno je najbolj pomembno to, da se vam danes zahvalim za izvrstno sodelovanje. Ta odbor je odlično sodeloval z Europolom v vseh teh letih. Sodelovanje je vedno tesnejše. Zahvaljujem se številnim poslancem za to, da ste me podpirali pri moji nalogi, ko smo državam članicam pomagali krepiti varnost državljane v Evropski uniji. V naslednjih desetih minutah vam bom podal samo nekaj istočnic za razmislek v okviru obdobja, ko sem vodil Europol. Veliko krat smo v tem odboru že govorili o tem, kako se grožnje na področju notranje varnosti širijo in postarajo vse bolj zapletene. Bili smo priča terorističnim napadom, še posebej v zadnjih treh ali štirih letih gre za trende, ki spreminjajo paradigmo terorizma. Običajno je bilo tako, da smo terorizem obravnavali iz vidika nacionalne varnosti, danes pa je to vprašanje kolektivne varnosti. To govorim zato, ker ozemeljske celovitosti ne ogrožajo samo nacionalistične težnje, ampak gre za mednarodni džihadizem in teroristi imajo zdaj čez nacionalne zmogljivosti. Terorizem je globalizirani instrument. V tem primeru si teroristi prizadevajo za virtualni kalifat. Kaj to pomeni? Na tisoče radikaliziranih ljudi dela v Evropi, potujejo v Sirijo in Irak. S pomočjo interneta je to zdaj res mednarodni pojav in varnostna grožnja zelo pomembno je, da mi vsi, ki delamo v institucijah, razumemo, da potrebujemo kolektivno varnost in kolektivni odgovor. Enako velja tudi za različne oblike organiziranega kriminala, tudi kibernetskega kriminala. Tihotapljenje se je zelo okrepilo od eh, migracijske krize leta 2015. Trguje se tudi z ljudmi in v mojem obdobju, v zadnjih devetih letih, žal ta točka ni dobila dovolj pozornosti. Danes je nekoliko boljše, ampak še vedno ni takšne stopnje zavezanosti, kot bi jo pričakovali. Danes govorimo o številnih tisočih žrtev spolnega izkoriščanja in tihotapljanja, naprimer. Dve tretjini žrtev so državljani EU, ki jih tiho tapijo med državami EU. Tudi pojav mladoletnikov brez spremstva je pomemben. Tolpe izkoriščajo to možnost, še posebej zdaj v času migracijske krize in vem, da se odbor temu posveča. V času mojega mandata se je razvila tudi oblika goljofi, ki škoduje gospodarstvu na različne načine, naprimer kriminal na področju intelektualne lastnine. To po nekaterih ocenah povzroča do 85 milijard evrov škode na leto. To vpliva na konkurenčnost, na inovacije in na gospodarstvo v celote. In to kaže, kako profesionalni so sindikati organiziranega kriminala v sodobnem času. Delajo v številnih državah in poslujejo na različnih sektorjih. Še vedno se soočamo z težavo mafijskih skupin v različnih državah, seveda pa je treba upoštevati tudi mednarodne sindikate, ki delajo na globalni ravni. Pomaga jim Darknet in tehnologija na spohu. 400 največjih sindikatov za pranje denarja predstavlja tisti vrh kriminalne sfere, ki pere denar preko našega bančnega sistema. S tem se ukvarjamo pri Europolu in res gre za velik obseg. Kibernetski kriminal je eden največjih problemov, za našo varnost, ne samo v smislu terorizma, ampak tudi zato, ker predstavljajo dolgoročne izzive za nas. Kaj te kriminalci izkoriščajo nove tehnologije, naprimer šifriranje, darknet ali kriptovalute. Kriptovalute so postale pomemben del uporabljanja programske opreme za izsiljevanje. Sindikati kibernetskega kriminala zdaj spreminjajo svoje delovanje. V preteklosti so imeli pristop, ko so pošiljali lažno elektronsko pošto milijonu ljudi, upali so, da bodo imeli en odstotek uspešnosti, zdaj pa so bolj ciljno smerjeni in bolj fokusirani. Posvečajo se bolj ranljivim in dobičkonosnim institucijam, naprimer ciljajo na bogataše, na ranljive banke, na kritične storitve, ki so ranljive na napade z programsko opremo. Umislimo naprimer na industrializirano naravo skupnosti kibernetskih kriminalcev. Na tisoče strokovnjakov se združi pri teh operacijah. forumi na Darknetu ponujajo številne izdelke in storitve, naprimer orožje, droge, prostitucijo, otroško pornografijo in tako naprej. To je res zelo, zelo velik obseg in to predstavlja jasno grožnjo. Na koncu pa še en element, to se je pojavilo predvsem v 18 mesecih in sicer gre za konvergenco kriminalne dejavnosti na državni ravni in kriminalnih tolp. Torej, državne zmogljivosti se združujejo za kriminalci in to je res zaskrbljujoče, zato ker potem se pojavi več inovacij, zmogljivosti so večje, moč je večja in to pomeni, da so tudi najbolj zaščitene institucije in najbolj zaščitena podjetja ranljive za napade. Vse v okviru terorizma, seveda, terorizem je zdaj večji, v večjem obsegu in tudi bolj razvit in to zdaj predstavlja večje breme za Europol. Odzvali smo se s pomočjo institucionalnega okvira EU, to je treba odkrito povedati, zakonodajalca v EU sta razvila močnejša pravila, in tudi direktive za to, da pomagamo nadzirati potovanje teroristov. To je imelo velik vpliv pri zmanjševanju pretoka tujih borcev iz Sirije in Iraka, naprimer. Še vedno se pripravljajo spremembe direktive proti pranju denarja in tako naprej. Regulativni odziv je torej zelo aktiven, ne samo strani te institucije, ampak povem vam lahko, da to zelo pomaga kar zadeva Europol, v mojem času smo imeli priložnost spremljati dva pomembna razvoja dogodkov. Šlo je za spremembo uredbe iz leta 2017, to je zakonodaja, ki je bila zelo pod vplivom tega odbora. Ta odbor je zelo konstruktivno delal pri spremembi uredbe. Tudi proračunski organ nam je zagotavljal vedno več sredstev. Zdaj imamo približno 1200 zaposlenih, naš proračun je v devetih letih tudi skoraj dvakrat večji, zdaj imamo 122 milijonov evrov na voljo. Vloga držav članic pri podpori je ključnega pomena, brez njihovih podatkov ne moremo delati, prav tako ne brez njihovega strokovnega znanja. In naša prednost je ta, da lahko povežemo mednarodno skupnost agencij, Prav tako je zaupanjem v tej skupnosti vedno več. In dokaz za to je, da se je tudi število uradnikov za stike skoraj podvojilo. Zdaj imamo 220 uradnikov iz 40 držav. Nikjer druge po svetu ne najdete tako velikega obsega sodelovanja na mednarodni ravni. In Europol tako res lahko prispeva pri preprečevanju kriminala in terorizma. Europol se posveča naravi teh grožen in mi smo razvili centre odličnosti, naprimer Evropski centr za preprečevanje kibernetskega kriminala. Zdaj je to najboljši centr na svetu za preprečevanje kibernetskega kriminala, prav tako smo razvili centr za tihotapljenje in migracije. Tudi to smo oblikovali pred dvema letoma. Zdaj imamo več kot 100 operacij na visoki ravni. Identificirali smo že več kot 70 tisoč tarč in tudi centr proti terorizmu smo oblikovali. Naš namen je torej, da bi čim bolj pomagali strokovnemu znanju in zmogljivostim organov pregona na teh ključnih področjih kar zadeva centre za preprečevanje terorizma, o tem se je veliko govorilo v parlamentu, govorili smo o tem, koliko se izmenjujejo podatki, v novem centru smo poskusili te probleme rešiti. Izziv je velik, težko smo prepričali varnostno skupnost na nacionalni ravni, da z nami izmenjuje več podatkov in v zadnjih dveh letih se je to tudi začelo dogajati. V zadnjih dveh letih je informacijski sistem Europola povečal količino podatkov, ki jih prejme od držav članic. Pred dvema letoma smo imeli približno 6000 poročil v zvezi s terorizmom v svojem sistemu. Zdaj jih imamo 500 tisoč, torej v dveh letih je res prišlo do ogromnega povečanja in države članice zdaj delijo več podatkov. V Centru za preprečevanje terorizma smo podprli tudi 439 operacij, prejšnje leto pa 127. To je prav tako dokazalo, dokaz, da sodelujemo vedno več. Po mojih izkušnjah lahko rečem, da se je število čezmejnih primerov, ki jih podpira Europol, podeveterilo. Gre tudi za industrializacijo na tem področju, kakor sem povedal, in to pomeni, da Europol dela vedno več in Europol se tudi vedno bolj odziva. In v spredju vsega tega je upravljanje s podatki. Gre za skupnost 1200 agencij organov pregona. Europol dela zelo široko. Povezujemo številne agencije in to na tak način, da zagotavljamo najbolj napreden model varstva podatkov med vsemi agencijami organov pregona na svetu. Zato lahko res zbiramo občutljive podatke na, eh, v velikem obsegu. Mi imamo okvir za varstvo podatkov, zagotovili pa smo tudi verodostojnost. Zbiramo samo podatke, ki jih potrebujemo, hranimo samo podatke, ki jih potrebujemo. Prav tako je naš interes sorazmeren boju proti kriminalu in terorizmu. Razvili smo sodobne zmogljivosti za analizo podatkov. Veliko časa smo temu posvetili, zato da lahko obdelamo veliko podatkov, ki jih dobimo in da jih lahko obdelamo tako, kot je treba. Leta 2017 smo prvič prešli številko en milijon. Gre za število izmenjenih sporočil v okviru Sistema Europol to seveda obremenjuje naše vire, ampak to je bistvo našega delovanja. Gre za zbiranje podatkov, gre za analizo podatkov in prav s tem lahko analiziramo in identificiramo čezmejno naravo kriminalnih dejavnosti. In to je pomembno tudi za našo prihodnost. To pomeni, da imamo zaradi tega možnost, da dosežemo veliko vpliv, da lahko dejansko dosežemo spremembe, kar zadeva kriminal in boj proti terorizmu. Vedno bolj se nam tudi zaupa. Zadnja raziskava med našimi partnerji kaže, da so 72 odstotno zadovoljni z nami. Pred desetimi leti je bila stopnja zadovoljstva 57 odstotkov. Z institucijami, kot je ta odbor, upam, da smo ustrezno delili svoje znanje in vpliv v tej skupnosti. Zato smo tudi prispevali k temu, kako se razvija ta zakonodaja in specifične politike, zato da vplivamo tudi na to, kako poteka sodelovanje na ravni organov pregona, zato da bo zakonodaja nastajala na osnovi našega znanja in na vaš odbor nam je vedno bil pripravljen prisluhniti. Veliko je frustracij povezanih z delom Evropola. In ne bi bilo prav, če ne bi še enkrat povedal, da me skrbi, da nimamo na voljo dovolj virov, ne samo mi pri Europolu, ampak tudi drugi, druge institucije, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti v Evropski uniji. Gledano globalno je znesek nizek in ne ustreza razsežnosti grožnje in problema. Mislim, da obstajajo še veliki primeri sistemske inercije glede tega, da ne moremo preprečiti teh kompleksnih problemov. Predvsem gre za okvir za preprečevanje pranja denarja. Ta se postopoma razvija in ta okvir je res neverjetno neučinkovit, ko govorimo o odkrivanju in zaseganju kriminalno pridobljenega la, lasništva bančna skupnost tudi sodeluje pri tem, zato ni mm, vedno preprosto kriviti samo njih. V 30-ih letih smo razvili sistem, ki je zdaj neočinkovit. Zastarev je in ne odziva, sodobni, ne odziva se na sodne potrebe, prav tako ni mogoče deliti podatkov med tistimi, ki te podatke res potrebujejo. Mislim, da je treba revidirati ta okvir če res želimo slediti denarju, kaj ti ta trenutek, to ni mogoče in to je res tisti faktor, ki spodbuja kriminal. Na koncu še nekaj. Še enkrat se želim zahvaliti vlogi parlamenta in tega odbora, kar zadeva praktikalje. Zagotoviti moramo ustrežen proračun, zagotoviti moramo ustrezne vire pogosto nam parlament bolje prisluhne kot svet v zvezi s tem in tega se zavedamo. To mi je všeč in hvala za upravljeno delo. Bili ste tudi vedno zelo proaktivni v specializiranih odborih, naprimer zdaj imate odbor za preprečevanje terorizma in Europol dobro razvija odnose na tem področju. Sodelujemo torej s parlamentom in to je za nas zelo pomembno ne samo zato, ker je to zakonska zahteva za nas, ampak to nam daje tudi več verodostojnosti v skupnosti in tudi v javnosti. Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih danes ni tukaj. Hvala odboru za to, da ste me podpirali v vseh teh letih. Vedno se nisem strinjal z vami, vi se niste vedno strinjali z mano, seveda to je pač narava demokratične razprave, ampak vedno sem vam poskušal služiti po najboljših močeh, v vseh svojih prednostih in slabostih. Vedno sem poskušal biti odgovoren do vas in do drugih evropskih institucij, zdaj pa se vam zahvaljujem za vaš čas. Hvala lepa, hvala za zanimivo predstavitev. Evropski parlament se vam res toplo zahvaljuje za dobro sodelovanje. Gospod Weingart, vprašanje za vas. Kaj je po vašem mnenju vaš največji uspeh? In kaj bi lahko še rešili? Zdaj pa še vprašanja poslancev. Koordinatorji najprej, gospa Sipel. Yes, Thank you very much and I have to apologize that I arrived. Hvala lepa, se opravičujem, da zamujam, ampak eh, ko ste govorili o hackingu, se mi je porodilo vprašanje. In sicer v zvezi s temo, ki smo jo obravnavali na zasedanju koordinatorjev v ponedeljek leta 2013, naj bi prišlo do udora v Belgakom strani obveščevalnih služb. Takrat smo nadzornika za varstvo podatkov pri Belgakomu in vas prostili Eh, prosili za mm, mnenje. Vlade Združenega kraljestva ni bilo morda iz dobrih razlogov. Takrat ste rekli, da Europol ni dobil zahteve strani držav članic, da bi preiskali ta udor. No, pred nekaj tedni je bilo objavljeno, da je belgijska policija vložila zahtevo Europolu in jasno je, da je bil mandat za Europol, ta, da okrepi odziv Evropske unije. Ampak izkazalo se je, da Europol ni želel sodelovati z preiskavo, prav tako niso želeli pomagati v tem primeru. Niso želeli preiskovati proti Združenemu kraljestvu. Torej, zakaj je Europol zavrnil pomoč Belgiji? And, uh, Hvala, gospa Ernst kot so šneli. Hvala lepa. No, tako hitro že, to poslov nisem pričakovala. No, hvala lepa. V imenu naše skupine se vam zahvaljujem, gospod Wainwright. Imeli smo kontroverzno razpravo, to je jasno, takšna je pač narava teh stvari, ampak eh, mislim, da ima Evropol pomembno ulogo na evropski ravni, gre za povezovanje policijskih organov zagotoviti je treba smiselno sodelovanje na področju terorizma, naprimer. To ni sporno. Veliko je bilo primerov, kjer se je izkazalo, da je sodelovanje med policijskimi organi zelo pomembno. Gre za izmenjavo podatkov oziroma toke izmenjave podatkov in to ni bilo vedno preprosto zagotoviti. To smo mi vedno kritizirali v moji skupini. Mislim, da moramo veliko zadev obravnavati povezano, ko govorimo o terorizmu. Seveda, vi ste to lepo predstavili, brez dvoma se v veliki meri strinjam z vami, ampak na evropske ravni moramo govoriti o preprečevanju. Ne samo tako na široko in v splošnem, da pač o tem govorimo, ampak govoriti moramo o tem, kako se bomo res lotili vzrokov za to. Ne gre samo za vlogo Evropola, ne, gre za evropsko nalogo nasploh v državah članicah, bi si morali vzeti več časa za to problem terorizma, ni samo problem policijskih sil, ne bodo samo policijski organi tega rešili, to veste tudi vi. Potem mislim, da potrebujemo tudi ravnovesje med varnostjo in temeljnimi pravicami. Kot parlament seveda povdarjamo temeljne pravice. Temeljne pravice morajo biti uravnotežene z varnostjo. Vedno govorimo o preglednosti, vedno se borimo zato, kar zadeva nadzor in to velja tudi za varstvo podatkov. Tam menimo, da potrebujemo harmoniziran sistem za varstvo podatkov v Evropi, Europol potrebuje predpise tudi na tem področju, potrebujemo predpise, seveda pa moramo to gledati iz vidika posebnih nalog, ki jih imate in vi ste agencija za eh, opravljanju posebnih nalog. Najti moramo kompromis in za ta kompromis si bomo prizadevali, to vam lahko povem, to vam lahko povem kot poročevalka za ta dosje. Zato si bomo prizadevali in upam, da bomo našli rešitev, ampak rešitev ne more biti, mi ne bomo naredili nič in to je za nas zelo pomembno in to sporočilo sem vam želela poslati. Hvala. Eh, Hvala, gospod Lenarts. Uh, hvala lepa, hvala gospod Wainwright, da ste tukaj in hvala za odlično sodelovanje v zadnjih letih s parlamentom in tem odborom. In hvala za to, da ste bili osebno tako zavezani temu, da povečamo varnost državljanov. To cenimo tudi v naši skupini zahvalili ste se Evropskemu parlamentu. Hvala, da ste nam se zahvalili za to, da vam zagotavljamo vire za delo. Nekaj stavkov predtem pa ste povedali, da je denarja na voljo premalo v primerjavi z obsegom izzivov, s katerimi se soočamo. Z vidika zamisli me zanima, kaj moramo storiti. Naj spremenimo potek, naj povečamo vire. Zanima me, kako se lahko pripravimo na izzive, ki so pred nami. Drugič, govorili ste o podatkih, ki so na voljo v Europolu v različnih zbirkah podatkov. Kakor veste, v parlamentu pripravljamo novo zakonodajo z različnimi sistemi EU podatki iz Evropola so vključeni v to, nekako na pol, ne pa v celoti. Zanima me, kako vi obravnavate dodano vrednost Evropola in um, z vidika interoperabilnosti. In če si pogledate devet let, ki ste jih preživeli kot direktor Evropola, me zanima, kaj menite o zakonodaji, ki jo imamo v Evropski uniji na področju varnosti. Katera bi bila ena prednostna naloga, ki bi jo vi izpostavili za to, da jo obravnavamo v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospa Grappini. Thank you very much. <laughs> ok. În primul rând vreau să apreciez uh, sinceritatea. Na začetek bi se vam želela zahvaliti in uh, uh pozdravljam, kako se lotevate svojega dela. Ne izogibate se tudi nekritičnim delom uh, resolucije. Na, to je pravi način prikaza napredkov, ki so bili doseženi in rezultatov, ki niso bili doseženi. Državljani pričakujejo, da jim bo Europol zagotovil varnost in eh, svobodo v evropskem prostoru. Vaša vloga je torej izredno pomembna. Rekli ste, da gre predvsem za problem radikalizacije in da se s tem ne bomo mogli ukvarjati na nacionalnem problemu. Rekli ste na nacionalnem uh, nivoju. Um, Europol je institucija, ki omogoča povezovanje posamičnih eh, agencij. Kako bi lahko okrepili te povezave z drugimi agencijami? tudi pri tem lahko igrate pomembno vlogo. Potem eh, omenili ste tudi problem eh, proračuna in pa inertnosti celotnega sistema. Eh, ko gre za. Sama prihajam iz poslovnega sveta in vem, da če se hitro ne odzoveš na probleme, potem kot podjetje propadeš. No in tudi v institucijah imamo problem inertnosti, predvsem v svetu. No, mi smo institucija, ki zapostavljamo, ki tukaj predstavljamo državljane in zato morda nismo žrtev te inertnosti. Kako bi lahko presegli to inertnost zato, da bi Evropol lahko bolj učinkovito deloval in da bi se lahko odzival na hitrejši in bolj skupnostni način? Danes jutraj ste govorili o Eh, štirih ljudeh, ki so bili ubiti v neki državi članici. Mi bi morali združiti naše vire, da bi lahko kar najbolje preiskali takšne probleme. Moramo se boriti proti terorizmu in pa proti um, goljufiji. Goljufije, zaradi goljufij izgubljamo več kot 100 milijonov evrov letno, kot ste, po, kot ste rekli vi. Gospod Terek Abras. Tolmači ne slišimo. Eh, microphone doesn't work? Jo, it works. Well, thank you, I repeat. Hvala lepa, ponavljam, hvala lepa. Hvala za predstavitev, hvala za vaše delo. Želim vam obilo uspeha v prihodnosti in Europolu želim uspeha čim več uspeha pri vseh dejavnostih v prihodnosti. Problemi so se v zadnjih letih povečali, to je jasno. Obseg problemov, torej kriminala in terorizma, se je povečal, tudi to vemo. Zdaj pa bom spregovoril o nečem, kar vi dobro veste, ampak tega niste omenjali in to me res izjemno zanima. In sicer gre za izobraževanje in usposabljanje vaših zaposlenih. Ne govorim samo o tehničnem usposabljanju, ampak tudi o civilnem usposabljanju, pa tudi, če mi dovolite, intelektualnem usposabljanju. Novi izzivi zahtevajo nove odzive. Evropski parlament pomaga ali misli, da bi se Evropor moral odzivati tako, da ne pozabimo na človekove pravice, kako je povedala kolegica Ernst. Po mojem mnenju je tako da imamo svoboščine in varnost. To sta dve pomembni vrednoti, ampak nista na isti ravni. V avtoritarnih režimih je varnost zelo pomembna. Torej, za več varnosti se potem zatira svoboda v demokratičnih režimih, pa bi varnost morala služiti svobodi, zato da varnost ne bo zatirala svobode, ampak jo ščitila. To je zelo pomembna točka, ki jo morajo upoštevati tisti, ki delajo na tem področju. Torej, čisto preprosto. Kaj menite o integralnem izobraževanju zaposlenih pri Europolu? Hvala, gospod Činiči. Grazie, predsednik. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod eh, Wainwright, ne samo za to predstavitev, temveč tudi za uh, delo, ki ga je Europol opravljal pod vašim predsedovanjem v zadnjih devetih letih. In tu smo videli, da se je delo povečevalo in to se ne nanaša samo na obseg dela, eh, temveč eh, še bolj pomembno je, da ste res um, olajševali tudi izmenjavo informacij med državami članicami in ne samo med državami članicami in to je seveda zelo pomembno v boju proti čezmejnemu kriminalu, o katerem ste govorili. Hvala za to delo. Večkrat sem imela priložnost obiskati Europol in uh, sem bila v stikih z vami in z vašimi sodelavci in sem tudi ugotovila, kako pomembno je, pomembna je pozornost Europola specifičnim sektorjem, eh, kriminala predvsem čezmejnega kriminala, naprimer eh, imenovali ste Center za boj proti terorizmu ali tudi eh, boj proti kibernetskemu kriminalu. In še nekaj ste omenili, kar je pomembno in sicer. Um, kazniva dejanja na področju financ, naprimer pranje denarja, suspektni, dvomljivi transferji denarja in tako naprej. In mi se ukvarjamo predvsem z ustrezno zakonodajo. Naprimer, gre tu za direktivo o pranju denarja in tako naprej. Ali menite, da bi Europol potreboval poseben oddelek za finančni kriminal, ste mnenja, da bi bilo treba vzpostaviti neke vrste eh, oddelek za obveščanje o finančnem kriminalu, um, kajti tu um, Eh, gre pogosto tudi za financiranje terorizma in za še hujše primere kaznjivih dejanj, torej neke vrste služ, eh, obveščevalna služba za finančni kriminal. Potem omenili ste tudi mafijo, um, organizirani kriminal um, in uh, eh, uboj, umor um, novinarja Jana Kuzaka je zadnji primer za to. In tu se je takoj usmerila pozornost na osnovi preiskovanja, ki ga je opravljal ta nob, novinar. Um, na um, italijanski organizirani kriminal. Um, mislim, da je tu na evropski ravni delamo še premalo. Sama sem izvedla preiskavo, da bi ugotovila in da bi uh, ugotovila, kakšne so definicije v posameznih državah organiziranega kriminala in da bi Eh, oblikovali neko skupno definicijo, ki bi tudi omogočila lažje, lažje usklajevanje zakonodaj in s tem tudi eh, lažje sodelovanje pri boju proti temu kriminalu. Mogoče bi lahko kaj povedali še o tem. In na koncu še ena tema in sicer eh, gre za prekursorje eh, eksplozivov in teroristične skupine so uporabljale take snovi. Ali ste mnenja, da bi morali tudi na normativnem področju izboljšati za obstoječo zakonodajo? In še nekaj zadnjega. In zadnji eh, razmislek, ki, eh, za katerega vas prosim, jaz sem v posebnem odboru za eh, boj proti terorizmu in srečali smo se s strokovnjaki iz različnih sektorjev, ki se ukvarjajo s to temo In pri tem se je pojavila naslednja skrb. Nekateri kolegi so govorili o prevenciji. Zelo verjamem v to, da tam, kjer je možno, eh, je treba se problemov lotevati preventivno. Torej, pojavila se je skrb. In sicer, kako bi lahko okrepili učinkovitost na področju prevencije. Vi ste rekli, da obstajajo možnosti napadov s kemičnimi sredstvi in kaj, kako bi lahko mi na zakonodajnem področju se začeli boriti proti temu. Europol ima sredstva e, za soočenje s temi nevarnostmi oziroma na kakšen način se soočate s to potencijalno nevarnostjo, gospa Gijom.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 Uh, Wayne Wright, um, hvala za opravljeno delo v času vašega predsedovanja. Seveda smo imeli tudi zelo živahne in kontroverzne razprave z vami uh, in želim vam seveda tudi vse najboljše v prihodni funkciji. Vi ste omenili veliko tem, nekateri kolegi so se navizali na to in govorili ste o kibernetskem kriminalu in o boju proti pranju denarja. Kaj ti jasno je, da smo prešli prešli iz malo bolj obrtniške faze v bolj industrijsko fazo teh pojavov. In zato um, vas sprašujem glede dveh eh, vprašanj, ki so povezane s tem. Najprej vprašanje, ki je zelo pomembno in sicer izmenjava informacij med Europolom in državami članicami in obratno, ali menite, da bi se stvar še lahko razvila naprej in kaj je treba spremeniti, govorili ste predvsem tudi o obsegu informacij. Um, od 6000 dokumentov na en milijon, torej ta uh, obseg informacije je zagotovljen, ehm, ampak um, ali Eh, in potem, če bi lahko povedali še kaj več o trgovanju z ljudmi in z ženskami. To je nekaj zelo arhajičnega v današnjem svetu, vendar je zelo um, prisotno in se je treba res odločno proti temu boriti. Okay, Hvala za vaše zelo zanimiva vprašanja. Sedaj pa je nastopil čas za odgovore. Gospod Weinreich, izvolite. Hvala lepa vsem za vaše prijazne pripombe in vprašanja. Eh, Gospod predsedujoča, vi ste spraševali po največjih uspehih. No, eh, omenil bi predvsem eh, to, da so države članice Eh, bile pomembne pri teh dejavnostih, ampak naša institucija je pomembno ulogo igrala pri usklajevanju teh aktivnosti. Spomnim se recimo škandala pred nekaj leti, ko smo se borili proti eh, velike mreži zlorabljanja otrok. Potem razmišljam tudi o grozovitih napadih v Parizu leta 2015. Europol se je na to odzval, kajti prvič se je zgodilo, da so Europol povabili k tako eh, vodilni podporni ulogi v Evropski uniji. Eh, nekaj dni po napadi smo dobili uradno eh, prošnjo francoskega generalnega prošnja toživca in to je spremenilo, kako so začeli gledati na Europol na področju terorizma. To je bilo namreč eh, eno izmed področji varnosti oziroma zagotavljanja varnosti, kjer eh, do sedaj nismo uspeli prevzeti večje uloge. Eh, no, predvsem je Europol pomemben pri povezovanju posamičnih agencij, različnih kultur, različnih tehničnih zmogljivosti. To je bil seveda velik izziv, ampak mislim, da smo ta izziv da smo se s tem izivom dobro soočili. Gospa Sipel je poprašala o primeru Belgakom, tega se spomnim, um, tega primera se spomnim iz leta 2013. Naj pojasnim, takrat ni bilo uradne belgijske zahteve. Belgijski organi so uh, dali na voljo informacije uh, uh, platformi Europola, torej vsem državam članicam. E, in To sporočilo smo dobili tudi v centralni enoti Evropola. Spraševali so potem, ali ima kdo kakršne koli informacije o tem primeru. Ko so pojasnevali, zakaj gre pri tem primeru, so jasno povedali, da uh, sumijo uh, aktivnost, ki bi jo naj sponzorirala država. Uh, Um, Europol je takrat jasno odgovoril, da nima nobenih informacij v zvezi s, v zvezi s tem. Eh, no in eh, ker je belgijski organ povedal, da je šlo tukaj za um, preiskavo z eh, državno razsežnostjo, seveda nismo mogli v to posekati. Smo pa dali uh, belgijskim organom nekaj nasvetov v zvezi s tem. Kolikor vem, uh, od takrat nismo dobili nobenih novih dejstev v zvezi s tem eh, primerom. Eh, razen tega poročila, ki ste ga omenili, gre za eh, poročilo preiskovalnega novinarja, ki pa ni natančno, kljub temu, da je on dobil na voljo veliko informacij, mislim, da je poročal na zavajojoč način. Skratka, nobenih novih informacij nimamo o tem primeru. Eh, takrat se spomnim razprave za kolegi. Eh, tudi za dvema članoma vašega odbora. Oni so takrat ob obžalovali, eh, da Europol nima pristojnosti za takšne primere. Zakonodajalec je imel potem priložnost zakonodajo spremeniti, ampak to se ni zgodilo, tako da mi smo danes v podobnem položaju, kot smo bili takrat in tudi ne bomo mogli uh, se odzivati na zahteve po sedelovanju pri tovrstnih primerih v prihodnosti. Gospa Ernst, gospod Šiniči in pa drugi ste spraševali o preprečevanju terorizma. Uh, to je zelo pomembno, zlasti eh, v digitalni dobi. Mi sodelujemo za številnimi platformami, eh, skušamo sodelovati pri ostranjevanju terorističnih vsebin iz spleta. Eh, No, sicer pa um, strategije za boj proti radikalizaciji prav tako neposredno ne vključujejo Evropola. Potem uh, govorili ste tudi o pomembnem ravnovesju med varnostjo in pa temeljnimi svoboščinami. Eh, ja, gospa Ernst je igrala pomembno vlogo pri poročilu o varstvu zasebnih uh, podatkov. No, uh, razumem tudi to, da je vaš odbor igral pomembno vlogo uh, pri podpori pomembnemu instrumentu za varstvo podatkov znotraj Europola. Eh, to je sedaj bistven del našega pravnega okvira in uh, dobro je, da smo se o tem uspeli dogovoriti v tako kratkem času. Uh, pri svojem delu se pogosto iz, v, uh, ukvarjamo tudi z administrativnimi in političnimi izzivi. Uh, Eh, no, eh, ampak eh, glede na to, da je naš cilj harmonizacija sistemov, seveda je moč to razumeti. Potem, proračun za varnost. Mislim, da bi to morali obsežno pregledati. V preteklosti smo sicer bili priča nekaterim porastom proračuna, ampak veste, da je relativni obseg proračuna za varnost v Evropske unije relativno majhen. Uh,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 znotraj sistema za varstvo podatkov uh, bi lahko integrirali z različne informacijske sisteme. Seveda mora biti kibernetska varnost tukaj ena izmed naših prednostnih nalog, saj je to povezano z različnimi področji, ampak eh, če se navežem na neko specifično točko, uredbe o pranju denarja bi prav tako morali revidirati. Gospa Činiči. Spraševali ste, ali imamo posebno enoto za finančna kazniva dejanja. Mm, tega nimamo, morda bi to potrebovali. Eh, to je povezano tudi z eh, našim delom na področju usklajevanja finančno-obveščevalnih enot. Eh, no, ampak tukaj nas frustrira predvsem to, da bi revizija uredbe o boju proti pranju denarja, to je enostaven korak, ki bi ga lahko uh, izvedli. Um, vendar pa se to ne uh, zgodi. Če bi prišlo do revizije te uredbe, bi imeli pravno osnovo za izmenjavo informacij na evropski ravni o pranju denarja, ampak ta predlog je nažalost bil v procesu trialogov zavrnjen. Uh, In to ne bo v novi eh, revidirani eh, direktivi o boju proti pranju denarja. Zahvaljujem se gospi Grapini na no, uh, rešitve na področju kolektivne varnosti. Mi si prizadevamo za to, da bi našo skupnost čim bolj integrirali, tako kot smo to počeli do sedaj. V tem smislu moram omeniti tudi pomembno varnostno dimenzijo pogajanj o Brexitu. Ne glede na to, kakšna bo politika na obeh straneh, eh, o tem. Uh, ne morem podati svojega mnenja. Je pa res, da ta država igra pomembno vlogo pri zagotavljanju kolektivne varnosti v Evropi. In upam, da bo ta vloga Združenega kraljestva na koncu priznana v končni rešitvi. Eh, Kaj ti interesi kolektivne varnosti in grožnje, s katerimi smo soočeni, to nam pogosto ne, to vam eh, preprosto ne omogoča, da ne bi dosegli dogovora o tem. Eh, no, eh, zavedam se, da mi zmanjkuje časa, zato ne bom morda odgovoril na vsa vprašanja. Hvala gospodu Zakarajasu, eh, ki je govoril o tem, da mora biti varnost v službi svoboščin. Spraševali ste tudi, kako bi naj izobraževali osebje Europola. Jaz mislim, da moramo spodujati predvsem kulturo inovacij, mi smo velika institucija, eh, zato moramo eh, poskrbeti za ustrezno eh, izobraževanje našega osebe, zato da se bomo lahko lotevali kompleksnih problemov. Še ena točka povezana za Slovaško. O tem je spraševala gospa Čeniči, o tej preiskavi še ne vemo dovolj. Podpiramo prošnjo slovaških oblasti za pomoč na tem področju pri tem primeru, podobno kot smo to storili v primeru Malte, ampak nažalost še nimamo dovolj informacij o uh, tem, o tej preiskavi. Potem uh, še področje izmenjave podatkov. Uh, ja, uh, prizadevamo si, da bi ta izmenjava podatkov potekala še boljše, predvsem, ko gre za izmenjavo podatkov o zlorabi žensk in deklic. Eh, če bi imeli več informacij o tem, bi se lažje soočali s tem problemom v družbi. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše odgovore. Vesela sem, da smo imeli možnost zadnjih devet let sodelovati za vami hvala za dobro upravljeno delo. Yes, yes. Now we have to prepare ourselves. Sedaj pa nas čaka glasovanje. Okay. Okay. Yes. Uh, dear colleagues, uh, please prepare your cards. And first we. Kolegi, prosim, pripravite glasovalne kartice. Najprej bomo testirali naprave. Tako da začenjamo z testiranjem naprav. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej gre za test. Še enkrat, konec glasovanja. Deluje. Ja, karet. <laughs> Sprejeto. Hvala lepa, sedaj pa glasujemo o poročilu Albrecht, osnutek mnenja. Uredba o agenciji EU za kibernetsko varnost Enisa je na razveljavitvi uredbe 526 skozi 2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije, torej gre za uredbo o kibernetski varnosti. Okay, Veliko imamo kompromisov. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog membe 63. Glasujemo. Konj glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 68. Glasujemo. Konj glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predstavljamo B71. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predstavljamo B72. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlagam B78. Glasujemo. Predlagam B78. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog so jim v 79. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog so jim v 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so jim v 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog šmembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 83 in 84 identična sta. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13, oziroma predsedujoča se popravlja, kompromis 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog, predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 15. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 92.16, identična sta, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 94. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlosujem B 95. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Razumembe 96, glasujemo. Konec zasovanja. Sprejeto. Kompromis 6, glasujemo. Konec zasovanja. Sprejeto. Kompromis 98, predložme 98, glasujemo. Konec zasovanja. Sprejeto sprejeto. Oziroma zavrnjeno se popravlja predsedajoča. Yes, I vote with SND. Probably. <laughs> That's good. <laughs> I have to change my vote. Uh, amendment 99. Uh. 99. Glasujemo. Konec zasovanja. Sprejeto. Predvsem bi stopili. Glasujemo. Konec zasevanja. Zavrnjeno. Predlog sprejem bez 106 in pa 18. Glasujemo. Konec zasevanja. Glasujemo. Zavrnjeno. Predlog spremembe 18. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 107. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. 116. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 117. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 125. Glasujemo piko na zasovanje. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec zasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 24. Glasujemo. Konec zasovanja. Zavrnjeno razumembe 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Razumembe 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Razumembe 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 35, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 37, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 38, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Prej so mi B39. Glasujemo. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Prej so mi B40. Glasujemo. Konec zasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 41. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 44. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 46 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli 58. Glasujemo. Ne se upravičuje predsedujoča. 59. Glasujemo. Torej, 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predložujem B60. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sorry, I want to change my vote najprej želim spremeniti eh, glasovanje za amanma 94. Pri meni je to eh, plus, ne minus. Hvala. Okay, dear, dear Dobro, kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z naslednjim delom seje. In sicer je naslednja točka Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov z področja svobode, varnosti in pravice. Poročevalka je gospa Monika Makovej. in Sedaj eh, bomo najprej slišali predstavitev Moneka Makovej o pogajanjih o pravnem okviru EU Liza in sicer se je trialog začel januarja. Gospa Makovej, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča tako kot ste pravilno rekli, smo v fazi trialoga in upam, da se bo ta končal k malu. Gre torej za delovanje eh, te agencije, predvsem pri izvajanju operabilnosti, eh, potem gre Eh, tudi za izvajanje nalog te agencije strani zunanjih izvajalcev in tehnične rešitve, da bi eh, ta sistem lahko deloval 24 ur na dan, 7 eh, dni na teden. Torej, tako je na aktivna rešitev in o teh zadevah še razpravljamo. Eh, to je vse povezano z delovanjem agencije. Druga stvar, o kateri se še razpravlja, pa se nanaša na upravljanje te agencije, kot je to izbor um, izvršnega direktorja, potem izbor namestnika direktorja, sestava upravnega odbora, vloga uh, Evropskega parlamenta pri dejavnostih agencije. Eh, pogajanja so potekala v konstruktivnem duhu med trimi institucijami. In uspelo nam je doseči dogovor o različnih določbah, nekaj zadev pa ostaja odprtih, vendar verjamem, da bodo zakonodajalci našli dogovor pri naslednjem tehničnem srečanju in upam, da bo eh, naslednji trialog eh, že konec marca in da bo to tudi zadnji trialog. Eh, hvala gospe Kiniči za to da je vidno sodelovala in da je bila um, zelo zaslužna za dosego tega dogovora. Hvala. Kot eh, poročevalka v Senci se želim zahvaliti za zelo odprt dialog s poročevalci v Senci, s komisijo in svetom. Um, gospa Činiči je bila res vedno prisotna. Ali želi gospa Činiči kaj povedati o tem ali ne? Hvala. E, torej, želim se predvsem zahvaliti Moniki, ne samo za eh, prijazne besede, eh, ki eh, jih je izrekla zame, temveč tudi za opravljeno delo. Eh, v bistvu je ona že poročala v odboru o eh, tem dosjeju nekaj um, občutljivih vprašanj sicer še ostaja odprtih, vendar menim, da bo um, um, možno najti rešitev tudi najprej na tehnični ravni in potem tudi na politični ravni, kajti ta uredba je seveda zelo pomembna, kajti EU-liza um, prevzema vedno obsežnejše naloge. Hvala Moniki, hvala vsem ostalim, s katerimi sodelujemo pri eh, obravnavi te uredbe. Hvala in želim vam veliko uspeha pri naslednjih korakih. In sedaj, eh, torej, Evropski parlament je naročil študijo, po um, osebah osumljenih kaznjivih dejanj povezanih s terorizmom in sicer po naročilu Libe. Um, v bistvu študija analizira deset držav članic, kako oni defini definirajo te osumljence in kakšne uh, ukrepe izvajajo te države članice, eh, da bi eh, preprečevali ali tudi preiskovali dejanja, ki so povezana s terorizmom. Dobili ste eh, besedilo te študije, nekaj kopij pa je tudi v dvorani na razpolago sedaj. Želim dati besedo gospodu Quentinu Ligeju iz eh, organizacije Optimity Advisors, eh, ki bo predstavil glavne ugotovitve tega poročila. Hvala, gospa predsedujoča. Tako kot ste rekli, smo dobili naročilo iz eh, političnega oddelka za državljanske pravice in ustavne zadeve v imenu tega odbora, da izvedemo študijo o politiki EU in držav članic v zvezi z osumljenci za teroristična dejanja skupaj s kolegi dr. Kalorin Müller, Max Himmel. Hün James Igermerja Gutheim in drugimi smo sodelovali pri tej analizi in razen tega smo uporabili pomoč zunanjih svetovalcev. Nekaj kupi te študije tu ob vhodu. Mi veliko delamo za evropske inštitucije, naša organizacija. Pred kratkim smo odprli tudi pisarno v Berlinu in sedaj smo in tudi v Londonu. No, in naslednja prosojnica, prosim. Mislim, da imamo sedaj 10 do 15 minut. Ne vem, ali so sploh pripravljene te prosojnice. Uh, v bistvu so uh, te eh, prosojnice um, um, zelo kratke, tako da lahko izhajamo tudi brez njih. Exactly. So it's, uh, it's the next slide, please. Naslednja prosojnica, prosim. To, kar želimo danes. Um, vam predstaviti in sicer to so cilji študije, potem si želimo ogledati tudi trende na področju terorističnih napadov, potem eh, pravni okvir EU in potem eh, se bomo ukvarjali z bolj vsebinskim delom te študije in sicer pravice, ki jih imajo usumljenci v kazenskih postopkih, potem mehanizmi za izmenjavo informacij med državami članicami in znotraj držav članic in potem sledijo, sledijo povzetki. Torej, to poročilo je na razpolago, skoraj 200 um, strani, um, glavni korpus je 50 um, strani, poskusili um, pa bomo sedaj povzeti to dolgo poročilo v nekaj minutah. Torej, cilji študije so bili, da eh, ugotovimo, katere so pravne določbe, ki se uporabljajo za osumljence eh, terorističnih kaznjivih dejanj na ravni EU in držav članic. In potem, da eh, ugotovimo, kakšni so mehanizmi izmenjave informacij in da tudi oblikujemo priporočila. Eh, To preiskavo smo izvajali v lanskem letu, študija je bila objavljena decembra 2017, od takrat so se stvari tudi še malo spremenile in sicer smo se fokusirali na deset držav članic Belgija, Francija, Španija, Nizozemska, Švedska, Grčija, Poljska in za vsako od teh držav smo pripravili v prilogah tudi posebna poročila, kar zadeva metodologijo, smo uporabili intervjuje v teh desetih državah članicah in tudi intervjuje na ravni EU. Um, in razen tega spletne preiskave in sodelovanje s strokovnjaki. Eh, zunanimi strokovnjaki in ki jih navajamo tudi na koncu študije, kar eh, deva trende v terorizmu je prišlo v zadnjih 15-20 letih do premika in tega se prav gotovo zavidete. Da pa vam podam kontekst tega. Prišlo Torej, težko je govori o, govoriti o statistiki, ko govorimo o terorističnih eh, incidentih na osnovi razpoložljivih podatkov. Um, vendar prišlo je pravzaprav do zmanjšanja terorističnih napadov, v zadnjih letih pa spet do rahlega povečanja. In potem eh, se je spremenila tudi narava terorističnih napadov. Manj je tega, kar je bilo tipično za 70, 80, 90 leta nacional, nacionalistični, separatistični napadi in ta potem Severna Irska. Um, brigate Rose uh, in drugi. Um, in v zadnjih letih pa smo videli povečanje um, terorizma džihadistov in tudi desno um, ekstremnega terorizma Breivik, naprimer. Ehm, ehm, pa tudi v 2017 ehm, smo v Združenem kraljestvu imeli tudi štiri desničarske napade. Metode, ki jih uporabljajo teroristi, se prav tako spreminjajo in prišlo je do povečanja um, uporabe bomb in eksplozivov in tudi um, um, umorov, uh, kar je uh, 27 odstotkov odstotkov terorističnih napadov, eh, samo en procent pa med 2000 in 2017. In torej eh, tudi uporaba eksploziva, kot sem rekel, se je eh, spremenila. Potem, kar zadeva pristojnosti EU na področju terorizma, to verjetno poznate bolje kot jaz. Na ravni EU so pristojnosti omejene in sicer je to tretji člen pogodbe Evropske unije, ki pravi, da mora EU zagotoviti območje miru, varnosti in pravice. In 83. člen, eh, ki govori o delovanju Evropske unije in ki navaja tudi kazniva dejanja, za katera lahko EU predvideva minimalne kazni in to velja tudi za terorizem. Kar zadeva sekundarno zakonodajo, direktiva o boju proti terorizmu, ki je bila sprejeta v lanskem letu in države članice eh, jo morajo prenesti v nacionalno zakonodajo do septembra tega leta. Eh, to je seveda glavni instrument sekundarne zakonodaje, ki ima definicijo terorizma in to je seveda zanimivo. In imamo pa tudi še številne druge instrumente sekundarne zakonodaje, ki se sicer ne osredotočajo na terorizem, so pa povezane z njim. Naprimer, direktiva o pranju denarja, potem o interoperabilnosti in obsežnih informacijskih sistemih, tudi to se lahko uporabi in potem druge, drugi politični dokumenti, kot naprimer strategija za boj proti terorizmu in agenda za varnost iz leta 2015. Moramo vedeti, da nacionalna varnost ostaja suverena naloga držav članic. To predvideva tako tudi pogodba Evropske unije. Na to se bom vrnil pozneje, ko bomo govorili o izmenjavi informacij. In sicer gre za čezmejni pojav, vendar pristojnosti so. Eh, ostajajo v glavnem na nacionalni ravni, na, gremo na naslednjo prosojnico, so pa e, zelo zanimive spremembe pri pravicah, ki se odobravajo osumljencem. E, torej, kriminalizacija kaznjivih dejanj povezanih s terorizmom se je sicer povečala. E, torej, tu imamo naprimer tudi napeljevanje k temu pripravljalna dejanja. Eh, potem potovanja za, z namenom usposabljanja za terorizem. Torej vse, kar je nekako po, potencijalno povezano s terorističnim dogodkom, se kriminalizira. Obenem pa prihaja tudi do povečanja um, upravnih pristojnosti za preprečevanje in kaznovanje takega ravnanja. To je trend, ki ga ugotavljamo v vseh državah, s katerimi smo se ukvarjali, z torej, pravosodnim nadzorom. Švedska ima naprimer zelo strog pravosodni nadzor, strožji kot drugod. Samo nekaj primerov, nekaj elementov. Eh, na primer oduzim eh, potniških dokumentov, da bi prepričili potencijalnim teroristom, da potujo v drugo državo. To je administrativni ukrep in ne pravosodni ukrep. In potem omejitev svobode gibanja v nekaterih državah članicah. Um, torej državljane, eh, se lahko naprimer tudi prisili, da ostanejo na območju občine v izrednih razmerah. Na nizozemskem je bil en primer, ko so um, oprostili osebo, um, angažmaja v um, terorističnih dejavnostih, ker ni bilo dokaza za to. Ampak takoj po tej oprostitvi je bil sprijet upravni ukrep, eh, ki mu je preprečil, da bi um, v času maratona v Rotterdamu um, bil prisoten v Rotterdamu, torej ni imel dostopa do tega mesta. Vidno več je tudi takih upravnih ukrepov. Potem to, kar ugotavljamo, je neke vrste klasifikacija različnih vrst pravic, ki se um, zagotavljajo različnim posameznikom. Torej, uh, osumljenec ali obdolženec, e, ko se je že začel kazenski postopek, to je pravzaprav še lažja stvar. To je vsak, ki je že v kazenskem postopku in ima zato seveda nekatere določene pravice. Um, Razlike so mogoče um, med terorističnimi dejanji in drugimi. Na Špan, v Španiji, na primer, tako, potem v Franciji uh, se lahko pripor, um, pripor um, um, traja tudi štiri leta, namesto tri leta pri drugih kaznjivih dejanjih. Um, potem. Eh, kot sem že rekel, možen je zasek eh, potniškega dokumenta. Pogosto pa je tako, da če obstaja neko pravno sredstvo, um, um, se um, lahko tak upravni ukrep sprejme samo enkrat in to nadzira tudi pravosodni nadzor. Ampak um, potem pridemo na nekaj, kar je malo siva cona. Um, osebe, e, ki se jih spremlja, torej ki so v, na radarju in ki mogoče ne vedo, da se jih opazuje. Eh, to so mogoče osebe, ki v Franciji eh, eh, se temu pravi FISH S, se pravi, da se zbirajo določeni obveščevalni podatki o tej osebi. Kar zadeva pravice teh oseb, se tega ponavadi ne zavedajo, da so pod nadzorom in sicer vse do trenutka, ko postanejo predmet administrativnega ukrepa ali kazenskega postopka. In zadnja točka je pravica, ki jih imajo vsi na ozemlju Evropske unije. In mnogi ukrepi, ki sem jih že omenil, eh, se lahko potencijalno na naše, na vsakega od nas, ne samo na osumljence storitve kaznivih dejanj. V Združenem kraljestvu, na primer, lahko policija ustavi in preizkuje vsakega, ne, da bi obstajal eh, sum, da je oseba nekaj star, storila. Potem izredne razmere v Franciji in tudi nov zakon eh, omogočajo restriktivnejše ukrepe, kar zadeva svobodo gibanja oseb. Potem naslednja prosojnica. Eh, eh, mehanizmi eh, izmenjave informacij med državami članicami, to je problem, ki je povezan tudi štirimi kategorijami, ki sem jih omenil prej. Kaj ti seveda obstajajo uveljavljene eh, metode izmenjave informacij, ampak težje je, ko gre za bolj siva območja izmenjave informacij med eh, organi kazenskega pregona. Torej, gre seveda tudi za obveščevalne podatke in na mednarodni ravni gre za izmenjavo tudi s tretjimi državami, ne samo znotraj EU. Gospod Wainwright je govoril pred mano in on je govoril prav gotovo tudi o tem. In obstajajo jasne formalne poti za izmenjavo informacij, vendar iz naše študije eh, izhaja, da organi za kazenski pregon pogosto so odvisni od neformalne izmenjave informacij eh, čezmejno. In to seveda vpliva tudi na pravni nadzor in na to, ali je Eh, bes, eh, oseba, ki je osumljena, um, torej kakšne prvice veljajo za to osebo. Um, nekaj um, sklepov eh, v študiji sami je navedenih več sklepov kot tu, ni dogovorjene definicije osumljenca in to ima seveda številne implikacije. Če se vrnemo na prvotno vprašanje in sicer Eh, pravice, ki so zagotovljene osimljencem za terorizem ali teroristična kazniva dejanja. V državah članicah obstaja tendenca, da bi se s tem ukvarjali ne samo v um, kazenskem pravu, temveč tudi na področju, tu, temveč tudi s pomočjo upravnih kazni. Um, potem um, izredne razmere, naprimer v Franciji. Veliko je bilo um, kritike uh, glede novega zakona o terorizmu, ki je, sprejel, ki je bil sprejet novembra 2017. Predvsem se je to zgodilo zaradi teh napadov v Bataclanu. Um, in seveda obstaja tudi določena dinamika med učinkovitostjo ukrepov za varnost in temeljne pravice in tudi spopad tega. Vendar direktor Agencije za temeljne pravice pogosto navaja, da so temeljne pravice v temeljne pravice srčiki vsega ne morejo biti nekaj dodatnega. Torej, temeljne pravice in tudi pravice usumljencev um, kaznibih dejanj, um, ki so povezane s terorizmom, to je seveda zelo pomembno. Hvala. Sedaj pa sledi razprava. In sprašujem, kdo želi besedo. Gospa Sipr, prosim. Hvala lepa. Hvala za to študijo. Da sem odkrita, malo sem zaskrbljena, ker ti pravzaprav sem mislila, da bomo dobili več informacij, ki nam bodo pomagale v razpravah tu. Ob koncu predstavitve ste govorili o osumljenih osebah in omenili ste že eno vprašanje. In sicer, kdo je osumljena oseba? Kdo, kaj je osnova, da se nekoga opredeli za osumljenca? In sicer, da je potencijalno terorist. Če ni neke skupne ideje, neke skupne definicije in izmenjujemo informacije o osebi, ki bi lahko bila terorist, kako lahko sploh resno ravnamo s tem in kako um, si lahko med seboj zaupamo, da imamo dovolj informacij za to, da nekoga obravnavamo kot osumljenca. In če je nek sum, ni pa dokaza za to, kajti če imaš uh, dokaz, lahko griš v kazenski postopek. In um, po tej študiji je tega pravzaprav vedno manj. Torej, nečesa si osumljen, mogoče neutemeljeno, ampak kako uh, dokažeš, da ta sum, da je neutemeljen. Torej, kako dolgo boš nad, pod nadzorom, kako dolgo bo omejena svoboda gibanja. Jaz ne vem, kako lahko kdajkoli dokažeš, da nisi kriv da nisi nikoli nič takega storil in to vodi tudi do splošnih problemov na področju demokracije in vladavine zakonov. In zato sem tudi rahlo zaskrbljena v zvezi z nekaterimi ukrepi v določenih državah članicah, naprimer, ko ste govorili o štirih letih eh, predkazanskega eh, oziroma pripora, mislim, um, um, če je nekdo eh, v priporu, so bili določeni razlogi, da se je to zgodilo in potem naj bi trajalo še enkrat štiri leta, da se ugotovijo dejstva. Ne vem, ali boste lahko šli v podrobnosti, ko gre za uh, kaznovanje ravnanja, za kakšno ravnanje pa pri tem gre. Um, um, govorili ste o umiku potovalnih dokumentov, omejitev svobode gibanja, ali ste ugotovili tudi druge sankcije in ali obstaja neka jasna črta, um, ki, um, kjer bi videli, torej, kakšno ravnanje vodi do teh sankcij. In še zadnje vprašanje. V vaši študiji, kdo so bili strokovnjaki, s katerimi ste sodelovali, ali ste dobili informacije od policije, od pravosodnih sistemov, ali ste se posvetovali s um, odbitniki, strokovnjaki za temeljne pravice, torej kdo so bili ti strokovnjaki, s katerimi ste sodelovali pri pripravi študije. Ne vidim drugih eh, prijav za razpravo in prosim eh, za odgovor. Hvala. Poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja. Ampak prosim, da preberete tudi poročilo. Začel bom zadnjim vprašanjem. Na koncu študije imamo seznam oseb in tudi njihovo funkcijo. Ko smo pripravili to študijo, je seveda lažje um, intervjuati osebe z pravosodnega sistema in tudi um, odvetnike in strokovnjake za temeljne pravice, kot pa um, uradnike iz um, organov kazenskega pregona. Gre torej uh, um, torej večjetega eh, pravosodstva, ampak eh, nekateri um, strokovnjaki so seveda tudi iz drugih sektorjev, ne spomnim se zdaj imen eh, ostalih strokovnjakov, naprimer Jean Murphy, ki je akademik iz akademskega sveta in ki eh, lahko unese tudi ta pogled organov kazanskega pregona. To smo seveda tudi upoštevali. Da sem odkrito, eh, odkrit na vaše vprašanje je težko odgovoriti. Kot vi ste, um, um, um, ko gre za um, kodifikacijo um, terorističnih dejanj, je to zelo odvisno tudi od uh, konteksta. To se tudi spremenja s časom. Torej, eh, treba je upoštevati, naprimer, tudi mnenje javnosti, kako prepričiti teroristična dejanja in tudi to je povezano s temeljnimi vrvicami. Primer Francije je zanimiv in sicer so tam izredne razmire, je javnost sprejela kot nekaj nujnega več let in um, ta zakon, ki je bil sprejet uh, konec lanskega leta, uh, Eh, ne bi bil nikoli sprejet brez dogajanj, eh, ki smo jim bili priča v Franciji v zadnjih letih. Mislim, da kot branilec eh, temeljnih pravic imaš seveda pomembno nalogo, ko gre za to, da se vsega nihalo pri tem ravnovesju bolj eh, nagne v eno smer, eh, imajo potem pomembnejšo vlogo branilci temeljnih pravic. Potem eh, govorili ste o dokaznem bremenu in tudi o tem, kako dokazati, da nekdo ni osumljen terorističnih dejanj. To je zelo težko in nekaj, kar, o čemer bi rad govoril, in to je bilo na um, um, na um, prosojnici. Torej, potrebujemo več podatkov. Gre tudi za številke. V času izrednih razmir v Franciji, veliko govorimo o Franciji, se opravičujem, ampak ta primer pač najbolje poznam. Šest tisoč je, preiskav je bilo izvedenih eh, v tih izrednih razmerah in to je vodilo do 21 aretacij. Eh, in sicer od začetka sprijetja izrednih razmir do 1. decembra lanskega leta. Širitev takih številk in število terorističnih napadov ali tudi žrtev terorizma, torej zanimivo bi bilo, da se postavijo zadeve v pravilno perspektivo in da se zavidamo tudi Eh, sorazmernosti odziva. Seveda eh, je treba zagotoviti varnost, vendar tu gre tudi za element temeljnih pravic, eh, na katerega se pozablja, tudi zelo hitro pozablja in ko je pozabljen, je težko se ga spet ustrizno spomniti. Vem, da nisem v celoti znal odgovoriti na vaše vprašanje, ampak seveda sem odprt za nadaljne razprave. Naslednja je na vrsti gospa Sargentini. Hvala, gospa predsedujoča, imam dve vprašanji. Sedaj obstaja neka širša definicija v evropskem pravu o tem, kaj je pravzaprav terorizem. Ali v tej študiji vidite, da je da uh, so ljudje osumljeni zdaj tudi zaradi te širše definicije terorizma, kar prej ne bi bilo kvalificirano kot terorizem. Um, torej, naprimer, eh, ljudje, ki ekonomsko škodijo državi ali okoljski aktivisti in tako naprej. Ali bi lahko nekaj povedali o tem? Potem Torej, ali ste kaj takega ugotovili? In drugo vprašanje, naslednje vprašanje. Če policist ustavi eh, neko osebo in um, vpraša um, po um, dokumentih, um, naprimer tudi, če vozi z avtomobilom, kdaj um, se to normalno po izvedvanju, po informacijah spremeni v preiskavo, kajti ko uh, se začne preiskava, imaš pravico do odvetnika. Uh, v okviru, v, pri šengenskem informacijskem sistemu vidimo, da je sedaj več možnosti, da nekoga ustaviš in ga začneš spraševati. In to je nekako, um, se lahko eh, preoblikuje v pravo preiskavo. Mogoče bi lahko kaj povedali o tem. Prvo vprašanje, kar zadeva širšo definicijo terorizma, tako kot sem omenil, direktiva direktivo o terorizmu morajo države članice prenesti do konca tega leta. Nismo videli do sedaj specifičnih elementov in to bo spet francoski primer. En primer, ki ga želim tu navaj, navesti, je um, um, podnebni vrh um, 2017 v, v, v, v, v Parizu, torej ta podnebna konferenca. In policija je takrat uporabila ta oblastila, da je omejila svobodo gibanja in tudi aretirala določene aktiviste, ki pa potencialno um, niso imeli opraviti z nič drugim, kot da so hoteli protestirati proti uh, vrhu COP21. Potem dva, drugi majhen primer, ki je s tem povezan, to je um, torej francoska policija lahko uporabi um, um, um, te ukrepe in sicer za um, pristanišče Dunkirk, ampak to uh, verjetno ni tisti kraj, um, kjer bi uh, to bil teren terorističnega delovanja. Torej, to ni tam verjetno ni potencijalnih terorističnih napadov. Potem druga točka, kaj pa se je zgodilo v Donkirku? Donkirk je eden od krajev, kjer policija vsak dan eh, uporablja pooblastila, ki jih ima na osnovi protiterorističnih zakonov. Razlog eh, za to, Torej, ali je kakšna utemeljitev bolj v Dunkerku kot kje drugje, to je vprašljivo. Ja. A je v Dunkerku tako, da migranti hočejo priti v Združeno kraljestvo ali kaj se tam dogaja? Ja, eh, verjetno, ja, verjetno je to razlog. Potem drugo vprašanje. Za nas je to težko odgovoriti, kaj ti eh, težko je bilo se pogovarjati z eh, organi kazenskega pregona na terenu. Torej, ko, naprimer, policist eh, začne tako, te ustavi in te uh, vpraša določene stvari in potem, kdaj, se, kdaj to pride, preide v preiskavo, to je prav gotovo siva cona. Um, in verjetno bo uh, do potrebne še bolj podrobne študije o tem. Hvala lepa. Ne vidim drugih prijav za razpravo. In zato bomo raz, uh, končali to točko. In dobila sem, obvestili so me, da Karos eh, Quilio poročevalec za naslednjo točko prihaja v dvorano, ampak prekinili bomo sejo za pet minut in nadaljevali čez pet minut. Hvala za to zelo dobro predstavitev. Hvala lepa. Five minutes. <laughs> Eh, dear colleagues, on 13 March 2017... Uh, eh, Kolegice in kolegi, marca 2017 eh, so se koordinatorji dogovorili, da bomo pripravili poročilo o delovanju šengenskega območja in nekatere vprašanja so še vedno odprta. To poročilo je namenjeno prav temu, torej uh, Pogledali bomo, kakšno je trenutno stanje v zvezi z vprašanji o Schengnu. Upamo, da bo to prvo od številnih poročil, ki zadevajo vlogo parlamenta na področju pregleda na tem a, področju. Imeli smo tudi predstavitev v zvezi s tem, danes bomo slišali predstavitev tega poročila. Zato dajem zdaj kar besedo poročevalcu Karlosu Koelju, potem pa še poročevalcem v senci. Izvolite. Thank you, chair. Hvala, predsedujoča. Najprej par besed v mojem jeziku. Hvala lepa. Hvala poročevalcem v senci. Danes bomo predstavili poročilo o Schengenu. Schengen pomeni prost pretok ljudi, to je velik dosežek, ampak eh, veliko tudi stane, če nimamo Schengena. Če bi spet uvedli nadzor na mejah, bi to stalo 50 milijard evrov. To bi veliko pomenilo tudi pri izgubljenih delovnih mestih, naprimer. Ko govorimo o tem problemu, potrebujemo dejstva. In prav to poskušamo doseči s tem poročilom. Vemo, kaj želi doseči komisija, ne vemo pa, kaj želi doseči svet. Trenutno ministri za notranje zadeve spet zasedajo. Včeraj sem pisal bolgarskemu predsedstvu, prosil sem, da parlamentu pojasnijo, kakšne načrte imajo, da bi zagotovili, da bo Schengen spet deloval tako, kot je treba. S tem poročilom upam, da bo parlament podal svoje mnenje v zvezi s to temo. Zdaj bom nadaljeval v angleščini. Gospa Kudricka, povedali ste, da smo začeli s procesom, da bi Schengen bil bolj evropski. Potrdili smo nov mehanizem razvoja za Schengen. Komisija bo dobila očnejšo vlogo, prav tako smo ukrepili pristojnosti parlamenta. Zato se je odbor odločil, da bo oblikoval delovno skupino, ki predsedujem jaz, zato da bomo pregledali rezultate ocene Schengna na različnih področjih. Z predstavitvijo tega poročila upamo, da bomo še bolj konsolidirali vlogo Evropskega parlamenta, ki govori v imenu državljanov. Dejansko še ni dolgo tega, ko so Schengen številni obravnavali kot nekaj tajnega, o čemer se dogovarjajo za zaprtimi vrati, čeprav to vpliva na življenje vseh. To je zdaj še bolj pomembno, kajti zadnja tri leta so bila zelo zahtevna, Schengen je bil pod velikim pritiskom. V zadnjih treh letih smo imeli več nadzora na notranjih mejah kot deset let pred tem. Vendar v zvezi s tem sem jasen v poročilu, ki ga predstavljam danes. Schengen je pod pritiskom zato, ker skupni azilni sistem ne deluje in zato, ker države članice pravnega reda EU ne izvajajo tako, kot je treba. V delovni skupini smo o tem govorili in odkrili smo več problemov na po številnih področjih ocenjevanja. To zadeva nadzor na zunanih mejah, sodelovanje na področju pravosodja in tudi kar zadeva Eurosur. Govorimo tudi o izmenjavi podatkov. Vse to je zabeleženo v poročilu. Še bolj zaskrbljujoče je, da je parlament sprejel kar nekaj novih ukrepov, naprimer nove informacijske sisteme. Uvedli smo tudi obvezne preglede evropskih državljanov na določenih področjih. Zavedamo se, da obstajajo določene grožnje, ampak ne moremo sprejeti tega, da države članice ne uporabljajo orodi, ki jih imajo na voljo. To izpostavljamo tudi v poročilu. Prav tako smo jasno povedali, da mora svet, tako kot parlament, sprejeti mandat za pogajanja o drugih dosjejih. Povedali smo tudi, da ni sprejemljivo, da nova azilna agencija ostaja blokirana, ne glede na to, da smo politični dogovor sprejeli pred devetimi meseci. Vse to je prispevalo k temu, da je Schengen zdaj pod pritiskom. Za nekatere je preprosto pač kriviti prost pretok ljudi, ne pa se lotevati dejanskih problemov. Odziv, ki je populističen, je spet uvedba nadzora na notranjih mejah. Države članice se igrajo z ognjem ni koordinacije z sosednjimi državami, ni podatkov, ki bi omogočali ustrezno oceno, zdaj pa se dejansko sploh ne spoštujejo več šengenska pravila. To je v zvezi z zadnjimi podaljšanji in mislim, da je to nezakonito. Zato je predlog komisije, da bi revidirali mejni zakonik, predlog, ki ga moramo obravnavati previdno. Takšne spremembe bi morale odražati samo nove izzive za notranjo varnost in tega ne smemo obravnavati kot novo možnost za podaljšanje nadzora. Kot poročevalec menim, da moramo spet Schengen približati državljanom, podpreti moramo komisijo pri doseganju teh ciljev, prav tako pa moramo ustrajati pri tem, da bodo države članice naredile korak naprej, kajti one zdaj zadevo blokirajo gospa predsedujoča, še dvoje. Najprej hvala komisiji za konstruktivno sodelovanje, gospod Seifert in gospod De Costa. Hvala tudi našemu sekretarjatu, Catherine, Majku in vsi ostali, ki ste delali pri tem. Na koncu pa želim povedati še to, da želimo v tem poročilu prikazati razprave v delovni skupini. Hvala vsem, ki sodelujejo v tej skupini za njihove prispevke. Veselim se že sodelovanja s poročevalci v senci, zato da bi dosegli čim širše soglasje. Mislim, da moramo poslati močno sporočilo iz parlamenta, kar zadeva Schengen. Hvala. Hvala lepa, Carlos. Merci, madame la présidente. Gospod Guillaume. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, Carlos Ukvelju, za delo, za to delo, ki smo ga skupno upravljali, upravljali pri čemer ima on veliko strokovnega znanja. Um, gre um, zato in jaz sem zato, da se ohrani šengenski prostor in to je tudi stališče naše politične skupine in v to smer um, moramo delati. Um, želim se osredotočiti na tri elemente. To, kar je eh, res v ospredju Schengena, je šengenski zakonik, mehanizem evalvacije in sistem informiranja, informacijski sistem. Mislim, da eh, moramo raziskovati tudi politike, ki so povezane s Schengenom in sicer krepitev nadzora na zunanjih mejah, integrirani nadzor meja, vse, kar je in treba je seveda se ukvarjati tudi z utemeljitvijo nadzorov na nadzora na notranjih mejah. Um, treba je storiti več za varovanje zunanjih meja, um, tako da bo možno zagotoviti tudi to območje svobodnega gibanja znotraj meja. Gre pa seveda tudi za solidarnost in zaupanje med državami članicami in um, države članice pogosto poudarjajo pomen notranje varnosti in imajo težave se med sebojno uskladiti uh, v zvezi z um, reformo evropskega azilnega sistema. Tu si želimo večje sodelovanje in več solidarnosti in to bi pomagalo tudi šengenskemu območju. Treba je seveda um, spremljati izvajanje določb. Um, Eh, včasih eh, vidimo, da ne prihaja do spoštovanja teh eh, pravil in želim omeniti, da prioriteta ni omenjanje zunanjih dejavnikov, kot naprimer sodelovanje s tretjimi državami za vračanje migrantov ali za usmirjanje teh tokov, torej to ni omenjanje mislim, da bi bilo bolje, če tega ne bi omenjali v tem poročilu. To je eh, torej eh, moje prve stališ, prvo stališče do tega poročila, ki ga pripravljam. Eh, hvala lepa, Cecilija Wikström. Hvala, hvala predsedajoča, hvala poročevalcu za izjemno poročilo. To je tisto, kar potrebujemo. To moramo pokazati državljanom, zato da pokažemo, da je demokratični nadzor nujen za to, da bomo Schengen spet eh, postavili na noge. Hvala še enkrat za izjemno sodelovanje, Carlos. In najlepša ti hvala tudi za to, da si tako izjemno vodil našo delovno skupino. Jaz sem del te skupine, žal pa vedno ne morem sodelovati da delujem tako nadaljavo. Schengen mora spet služiti državljanom. To moramo doseči, to ni samo možnost. Vse skupaj bo tudi del rešitve za delovanje Evropske unije nasploh. Prost pretok ljudi v EU mora biti še naprej pravica vseh državljanov. Uvedba začasnega nadzora na mejah, tudi v moji državi, je do dobro preizkusila šengenski sistem. In ni mogoče kaj veliko povedati v zvezi s tem. Zdi se, da ti nadzori na mejah niso več začasne narave. Države članice jih uporabljajo, ne glede na to, da nadzor ni potreben. In podarjam to, kar je povedal gospod Avromopolo spred nekaj tedni. Namreč, nadzor na mejah ne sme biti notranje politično vprašanje. To je morda del rešitve, s tem se strinjam. Ne moramo dopustiti, da bodo države članice ogrožale Schengen, kajti to počno. Švedska je spremenila naziv, spremenili so pretvezo, šlo je za nevarnost migrantov najprej, zdaj pa govorijo o varnosti. Ampak Razloga za to ni. To je nekaj, kar ne odraža realnosti. Poročilo pred nami izpostavlja potrebo potem, da države članice v celoti izvajajo obstoječa pravila, komisijo pa pozivamo, da hitro ukrepajo proti tistim državam, članicam, ki ne spoštujejo obstoječih pravil. Strinjam se s tem, kar je navedel poročevalec. takšnega vedenja držav članic ne moremo več sprejemati. Začasen nadzor na mejah ni več potreben in državljani EU bi morali imeti možnost uživati vse svoje pravice, da se prosto gibljajo in enako velja tudi za blago. Zdaj delamo na tem, da bi izboljšali sisteme informacijske tehnologije na ravni EU, Izboljšati želimo tudi um interoperabilnost. Tako bomo zagotovili večjo varnost v EU in s tem bomo prispevali k varnemu in zaščitenemu šengenskemu območju. Vrniti se pa želim tudi k neuspelemu azilnemu sistemu. To je povezano z trenutnim stanjem v šengenskem sistemu. Prej kot bomo lahko Evropo postavili spet na noge, bolje bo. Potrebujemo politični sistem, ki deluje tako, kot je treba, iz neke kaotične situacije moramo preiti na organizirani sistem migracij. To je ključnega pomena in to je ključno tudi za Schengen. Prisluhnili smo profesorjem in strokovnjakom vseh kovov in vsi govorijo enako še enkrat, potrebujemo Schengen, potrebujemo pa tudi skupni azilni sistem. Čim prej, tem bolje. Hvala še enkrat izjemnemu gospodu Koelju, hvala lepa za vaše poročilo, hvala lepa za vaše delo in veselim se že dobrega sodelovanja v prihodnosti. Hvala. Thank you very much, Cecilia. Hvala, Cecilia. Carlos, želite povzeti? Thank you, Chair. Uh, hvala predsedujoča, hvala gospe Gijom, hvala gospe Vikstrom za njune lepe besede. La, la gospe Gijom, sporočam, da se strinjam s tem, da se moramo posvečati najbolj pomembnim točkam, ne smemo pa seveda pozabiti na druge, kajte gospa Vikstrom ima prav in tako je tudi dejala, obstajajo problemi v zvezi z dosjeji v svetu, v zvezi s katerimi smo mi že sprejeli odločitev, v zvezi z azilnim sistemom, govorimo o novi agenciji za azil in tako naprej. Eh, in če eh, prihaja do zamud pri odzivu na probleme, torej eh, in sicer tam, kjer so ti problemi in to, seveda vodi do posledice, da je ogrožen Schengen. Ne moremo rešiti šengenskega problema, če pozabimo vse, kar sicer ni sam Schengen, ampak kar je povezano s tem in to vpliva na naše delo. To ni naša odločitev, temveč eh, odločitev držav članic, eh, ki so povzročili to mišanje Schengena z drugimi dosjeji. Ampak, če želimo, da bi spet eh, zagotovili šengen za državljane, se pravi, da je treba okrepiti svobodo gibanja, moramo rešiti te probleme in mislim, da je to možno storiti tudi v odboru in v parlamentu. Eh, gospa Kudricka, na osnovi te razprave lahko vidimo, da smo socialisti in liberalci na isti valovni dolžini. To ni nobeno presenečenje, seveda. Z veseljem sodelujem s gospod Gijom in gospod Vikstrom in tudi drugimi poročevalci v senci, zato da bomo dosegli čim širšo stopnjo soglasja, kakor sem povedal v svojem uvodnem govoru. Mislim, da bi parlament moral poslati jasno sporočilo svetu in močnejši glas, kot bomo poslali, boljši bo morebitno dosežen rezultat. Hvala. Hvala. Carlos, kakor smo slišali, je poročilo fantastično in tudi parlament bo poslal močno sporočilo svetu. Rok za vložitev predlogov sprememb je 14. marec ob enih popovdan. To je bila naša zadnja točka. Naslednja seja bo 12. marca med 7. in 9. v Strasburu in 19. marca med 5. in 6.30 v Bruslju, potem pa še naslednji dan od 9. do pol enih in od 3 do pol 7. Hvala lepa. In še nekaj. Domače ne slišimo. In vse najboljše vsem ženskam zaradi Mednarodnega dneva žensk.